opravičujem se prepričan sem bil da ste sredi dela in se opravičujem ker ste me morali čakati odkljukamo to kot eh, nesporazum sedaj moramo začeti o, z okvirnimi sporazumi So Vietnam, we'll start, Mrs. Lochbiller. Začeli bomo z Vietnamom, gospa Lochbiller. Hvala lepa. Enkrat smo v AFET-u že govorili o tem in poročilo sem sedaj razčlenila tako, da tukaj podčrtamo željo po bolj intenzivnih in dobrih, da imamo intenzivne in dobre odnose z Vietnamom. Uh, in dajemo tudi predloge za izboljšave na področju gospodarskega in trgovinskega sodelovanja, na področju dobrega um, vladanja in pa boju proti uh, korupciji pri varstvu okolja biodiverziteti, veliko predlogov spremembe tudi v zvezi z človekovimi pravicami, pravici delavcev in pa um, smrtno kaznijo. Uh, Ukvarjamo se tudi z varnostno situacijo v Južno-Kitajskem morju in zagotavljamo in se zauzemamo za tesno sodelovanje med EU in um, Vietnamom tudi na regionalni regiji. 136 predlogov sprememb sem prejela, ki so večinoma zelo pozitivni in se lahko zelo dobro v, uh, vključiti v samo poročilo. Zahvaljujem se tudi vsem soporočevalkam za dobra dopolnila in predloge. Uh, zelo sem optimistična, da bomo dobili, našli kompromise. Sama imam en predlog spremembe. ki pa je načeloma proti temu PCA sporazumu. Pri kompromisih so stalična, raz, različna stališča pri šesti točki, kjer gre za mehanizem pri pritožbah in pri 23. točki pri sporih v Južno-Kitajskem morju. Sicer pa bomo skušali najti čim boljše kompromise. V poročilu še naprej zahtevamo pravno zavezujoč uh, naravo um, eh, PCA in pa prosto trgovinskega sporazuma. Uh, ki bi omogočil tudi ukinitev zadnjega, če bi prišlo do hudih kršitev človekovih pravic in zahtevamo, da komisija eh, izvede eh, sprejemljivost sporazuma iz vidika človekovih pravic ali to naknadno stori, tako kot zahteva to tudi varuh človekovih pravic. Prejšnji teden je bil sprejet prostotrgovinski sporazum in tega si moramo morbiti še natančneje ogledati in preveriti, če bomo pri prvem srečanju poročevalcev v senci lahko vključili še dodatna, eh, dodatne predloge sprememb. Hvala. Merci, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil najprej gospi Lohpiller in poročevalcem v senci iz eh, drugih skupin eh, za to pomembno eh, poročilo. Gre za sodelovanje z Vietnamom in to poročilo predstavlja ključen korak v sodelovanju med Republiko Filipini, med, med Vietnamom in pa Evropsko unijo. Prosil bi kolege, da pri predlogih sprememb eh, pazijo, eh, da ne bomo prišli preveč v podrobnosti. Veliko je eh, različnih nijans v Vietnamu. Seveda je treba pozvati k spoštovanju človekovih pravic in načela demokracije. izboljšati je potrebno eh, partnerstvo in sodelovanje med Evropsko unijo in pa eh, Republiko Vietnam. To poročilo eh, pa ni pravo mesto, da bi razpravljali o načelu pravne države. Naj izpostavim še nekaj točk tega poročila. Izpostavljeno je, da mora Vietnam izvesti številne reforme eh, na poti eh, demokratičnega postopka, spoštovati mora manjšine, še prav posebej verske manjšine v gorskih območjih. Poleg tega eh, je potrebno posodobiti kazensko pravo, kajti trenutni sistem kaznuje tudi mirovniške dejavnosti. Ključnega pomena je tudi dialog o človekovih pravicah med Evropsko unijo in pa uh, Vietnamom. Evropska unija pa mora imeti pragmatičen odnos, tako da bo lahko eh, Vietnam spremljala pri njegovih prizadevanjih. To eh, partnerstvo bo koristilo z gospodarskega vidika tako Evropske unije, kako tudi Vietnamu, okrepiti okrepilo bo eh, tudi konkurenčnost evropskih podjetij na dinamičnem eh, vietnamskem trgu. Gre za 100 milijonov eh, prebivalcev. To je država, ki ima zelo dinamičen eh, demografski profil. Poleg tega bo ta okvirni sporazum razširil tudi dostop izvoznikov z Evropske unije na vietnamski trg. Ta uh, država, uh, kot sem dejal, je zelo pomembna, tako kot tudi eh, širša uh, regija. Uh, tukaj gre tudi za odnose Evropske unije z uh, organizacijo ASEAN in uh, mislim, da bo to koristilo tudi finančnemu sektorju uh, potrebno je uskladiti tudi makroekonomsko politiko. E, Vietnam igra pomembno vlogo tudi pri regionalni politiki, še prav posebej, e, ko gre e, za spor v Južno-Kitajskem morju, ki predstavlja resno grožnjo za varnost mednarodne trgovine. Ne želimo seveda. Um, sprejemati odločitev, ampak eh, pozivamo eh, k spoštovanju vseh eh, mednarodnih načel. Mislim, da je ta sporazum odlična priložnost za Evropsko unijo, da si zagotovi prednosti na območju Azije. Eh, to je eh, priložnost, da dosežemo eh, naše cilje in da razširimo vrednote Evropske unije. Hkrati pa bo to prispevalo tudi k pomorski varnosti. Hvala lepa za vašo pozornost. Ne moremo ostati do konca te razprave, zato ker moramo drugo sejo. Začeli smo namreč prepozno. Hvala. Anch'io vorrei ringraziare la relazione. bi se rad zahvalil uh, za odlično opravljeno delo pri pripravi tega poročila. Strinjam se tudi z uh, gospodom Predo, kajti Vietnam je res uh, država, ki uh, se zelo dinamično razvija in Eh, prihaja do velikih sprememb, država je zelo odprta, eh, zelo živahna. In eh, seveda moramo upozoriti na demokracijo in pa na spoštovanje človekove pravic. Ne smemo pozabiti na tragedije v zgodovini te države, ki predstavljajo ključen del zgodovine te države. Vietnam je eh, zelo mlada država in eh, ta država je nastala po eh, koncu vojne z ZDA. Kljub temu pa je ta preteklost zelo pomembna, še prav posebej na severu države. Izkoristiti moramo ta eh, okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju, da bi še okrepili gospodarsko sodelovanje, da bi razvili gospodarstvo v, na Vietnamu, da bi poskrbeli za razvoj eh, družbe in za eh, izvedbo reform. Predstavil sem tudi nekaj predlogov sprememb in upam, da bodo določeni predlogi sprememb sprejeti oziroma da bodo vključeni v kompromisne predloge mislim, da gre eh, tem, pri tem poročilu za pomemben korak v pravi smeri. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala v imenu skupine EKR in eh, poročevalca v senci, ki danes ne more biti tukaj, ker je zadržan druge. Bi rad povedal, da čestitam gospe Lohbüler za odlično poročilo. Sedaj slavimo 25. obletnico odnosov med EU in Vietnamom. Imam V zadnjih letih sem bil pogosto zelo kritičen do Vietnama, ker je šlo za enostrankarsko diktaturo, predvsem kar se tiče človekovih pravic, situacija ni bila rožnata, ampak moramo pa priznati, da se Vietnam sedaj usklajuje tudi z Evropsko unijo v zvezi z njegovo pomembno logo v ASEANu in ASEAN je tudi um, trgovinska, trgovinski blok v Aziji in uh, Vietnam je pomemben člen. Uh, Vietnam je tudi pomemben prejemnik eh, neposrednih pomoči strani Evropske unije. Številke se gibljajo okrog 400 milijonov evrov med 2014 eh, in 2020 in zato pozdravljamo podpis obširnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Vseeno pa ne smemo pozabiti, da čeprav je Viet na marsikaj dosegel, predvsem v zvezi z uh, tisočletnimi cilji, v zvezi z izkoreninjenjem eh, revščine, zaposlovanjem, zagotavljanjem zdravstvene varnosti, pa so še vedno težave pri dostopu do izobraževanja in drugih temah, uh, predvsem pa je pomembna eh, vprašanje tudi premajhna svoboda eh, izražanja vere, predvsem za budiste in drugi. In tu so tudi sedaj dediščine um, vojne z Ameriko v obliki eh, raznih toksinov, eh, to, eh, toksičnih snovi, kot je recimo Agent Orange ali dioksin, ki ga najdemo na zelo veliko koncih te države in mislim, da je pomembno, da s trgovino in s pomočjo izvajamo pritisk na Hanoj in na vlado, zato da bo izboljšal uh, tudi svoj domači režim in želeli bi si več strankarski Vietnam tudi v prihodnosti. In ker se sedaj giblje proti tržnemu gospodarstvu, tudi proti tujim investicijam um, in zunanje trgovini, je to dober znak in uh, Izboljšujejo se tudi odnosi z sosednjimi državami, tudi s Kitajsko, zato mislimo, da so v prihodnosti možnosti za več demokracije, boljše človekove pravice in izboljšanje odnose med Vietnamom in Evropsko unijo. Zato bo EKR podprl to poročilo in bo predlagal nekaj sprememb, predvsem na področju eh, verskih manjšin in drugih manjšin, ki so tako dolgo trpele pod tankajšnjim režimom. Hvala. Eh, voorzitter. Zoals eh, vele andere sprekers. Hvala lepa, gospa Votman. Hvala tudi. Jaz bi kot drugi pred menoj izrazila svoje zadovoljstvo nad eh, trenutnim besedilom. Prva različica je bila zelo enostranska. Šlo je za človekove pravice predvsem, ki jih seveda kot liberalci podpiramo, ampak z nekaterimi predlogi sprememb strani skupine ALDE smo sedaj lahko to oblikovali malce bolj uravnoteženo in izpostavili tudi druga področja in mislim, da gre to lahko v pravo smer ravno zaradi teh predlogov sprememb. Ta sporazum je instrument za to, da se odnosi spravijo na višjo raven. Je pa tudi priložnost za Vietnam, da bolje podpre lastno prebivalstvo. V zvezi s tem bi rada opozorila na to, da je ameriški kongres stkal tesne veze z Vietnamom in če želimo tukaj eh, ohraniti korak, ne smemo biti eh, samo svetovalci, ampak moramo tudi kaj več narediti. Imamo tudi um, prostotrgovinski sporazum in to je nadaljna pot k izboljšanju odnosov trgovinskih za Azijo. Zato bomo to podprli. Hvala. Hvala lepa, gospod Poš. Hvala. Zahvaljujem se, gospod Lohviler, za osnutek poročila. Predložili smo celo vrsto predlogov sprememb v imenu skupine SND, ki. Uh, se eh, nanašajo na ključno vprašanje, vključno sporozum o partnerstvu in sodelovanju. Pomembno je razumeti, kakšen je pomen Vietnama za Evropsko unijo. Vedno je izbiral pro-EU pristop in tudi krepil je odnose med ASEANom in EU oziroma pripomagal krepitvi. Uh, in tudi v letih 2012 in 2015 kot koordinator tukaj odigral pomembno vlogo. Strateški interesi morajo biti izredno menjeni v poročilu in sicer tu tudi eh, napetosti med Kitajsko in Vietnamom v zvezi z Južno-Kitajskim morjem. Če želimo zagotoviti varnost na tem območju in pa tudi varnost morskih poti, moramo Evropska unija spremljati situacijo in razviti strategijo, ki bo omogočala varnost in izvajanje mednarodnega pomorskega prava. Uložili smo tudi predloge sprememb na področju človekovih pravic. To vključuje tudi potrebo, da Vietnam razvije zakonodajo za varstvo otrok, ki bo preprečevala tudi eh, prostitucijo otrok. Hkrati pa se mora spopasti tudi s trgovino z ljudmi. Zato med drugim predlagamo tudi ustanovitev podskupine ali posebno delovno skupino v zvezi z um, trgovanjem z ljudmi v okviru sporozumov partnerstva in sodelovanja. V evropski strategiji morajo biti tudi vključene um, tudi, vključene, eh, tudi vključeni vidiki glede tih otapljanja ljudi in pa preprečevanja le tega. Vem, da v prvotnem osnutku ni bilo določenih zadev, tudi zaradi pomankanja prostora in zahvaljujem se poročevalcu, da je to, poročevalki, da je to v končni fazi tudi vključila. Izraziti moramo tudi, da je Vietnam napredoval na številnih eh, področjih, ampak ne smemo pozabiti, da je Vietnam država v razvoju. Uh, in če bo pokazal politično voljo, bodo ključn, in bodo ključna vprašanja, kot, ki so v, tudi v poročilu, kot so človekove pravice in um, oko, izboljšanje okolja in pa izboljšanje socialnih storitev, tudi pomembne. Medtem, ko se proračun pomoči poveča sedaj na 400 milijonov evrov, je treba povečati tudi dejavnosti pri podpori Vietnama, zato da bo lahko strateško razporedil te vere. Zahvaljujem se nad, eh, in se veselim nadaljnih razprav. Hvala. Ja, dankeschön und auch. Hvala lepa, hvala za vse pripombe poročevalcev v senci. Te povratne informacije odražajo tudi to, kar sem videla v, um, pri, v predlogih sprememb, tukaj ni nič novega. Rada bi se vrnila le tega, kar je, k temu, kar je povedala gospa Vautman iz Aldeja in tudi gospod Al, iz eh, SND-ja, da je bilo v prvem osnutku premalo uh, zapisano. Uh, In tudi, moram povedati, da sem tudi sama potem predložila spremembe, predloge sprememb, ker smo pri prvem osnutku omejeni. In sedaj imamo predloge sprememb tako za dobro vodenje, za boj proti eh, korupciji, za reformo uprave, za varstvo okolja in za človekove pravice. Mislim, da se nismo preveč osredotočili na varstvo človekovih pravic. Kot rečeno, še to, kar sem povedala o vodoma različna stališča v zvezi z tem um, pritožbenim mehanizmom moramo še obravnavati, zato da bomo našli kompromis, pa tudi različne pristope v zvezi s pori v Južno-Kitajskem morju. Sicer pa sem optimistična, da bomo posod našli kompromis in se veselim razprave. Če bi bilo možno, to prosim tudi sekretarjat, da bi glasovali v odboru AFE 16. novembra, potem bi bilo zelo dobro, če bi 9. ali 10. novembra imeli srečanje eh, poročevalcev v senci. To bi bilo zelo smiselno, kajti delegacija. Delegacija ASEAN bo ravno takrat šla tudi v Vietnam in takrat bomo še bolje vedeli, v katero smer ne gre ta, to poročilo. Hvala. Predsednik govori brez mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. Predsednik pravi, da ni pomembno, kaj pravi. Tako, poročilo o Filipinih. To je strateško in gospodarsko zelo pomembna država zato vam nameravam predlagati, da se odločimo pozitivno. Filipini morajo zaradi interne strukture in velikosti eh, in tudi razni konflikti so povezani tudi z eh, povečanjem eh, oziroma širjenjem islamizma, Zato je stabilizacija Filipinov, naprimer z krepitvijo mirovnega procesa iz Mindanao, vprašanje, o katerem se moramo pogovoriti, ki jo moramo tudi podpreti, kaj ti Filipini. Že od 2001 sodeluje pred mednarodni protiteroristični koaliciji in globalno so pomembna država. Uh, vendar pa tudi strateški razvoj regije so povezani tudi z že danes večkrat omenjenimi težavami v Južno-Kitajskem morju. In zato uh, je ta država uh, je to državo treba videti kot pomembnega in ključnega partnerja. Spori, ki tam obstajajo, morajo biti rešeni po mednarodnem pravu in to bi se lahko zgodilo tudi z mednarodno medijacijo. Filipini in Indonezija so tudi proti otež vzhodnemu sosedu, zato je pomembno, da pri teh sporih o morskih mejah v Celebeškem morju ne bi zrastle negativne posledice. Sporazum, ki sta ga našli obe državi, moramo podpreti in okrepiti. Filipini so dobili status GSP plus strani Evropske unije in to je tudi uh, znak za to, da gre razvoj v pozitivno smer in da moramo to ustrezno podpreti. Zato bom vesel, da bomo po roku za predložitev eh, predlogo sprememb, ki ga bo treba še določiti, lahko še razpravljali o tem. Upam, da ne bomo imeli. Uh, težav najti soglasje pri tem vprašanju. Hvala lepa. Gospod Bertini. Io ho trovato la relazione, mm, Presidente. Gospod predsednik, odličen se mi je zdel ta pregled eh, in eh, Mislim, da gre za velik korak naprej. Rad pa bi izpostavil eno točko, ki se mi zdi eh, izjemno pomembna in na to želim opozoriti kolege. Eh, na Filipinih je prišlo do velikih sprememb v zadnjem letu. To je bila precej negotova država, eh, močno potopljena v korupcijo, veliko je bilo oboroženih spopadov in veliko problemov. Ne pravim, da so sedaj ti izginili, eh, še zmeraj obstajajo, ampak eh, doseženi rezultati so zelo dobri in s tem se je odprla nova perspektiva za to eh, državo. Situacija je veliko bolj stabilna in država je veliko bolj verodostojna, torej moramo Filipine spodbujati še naprej. Eh, kako tudi vse druge eh, države eh, v tej regiji. Filipini imajo strateški položaj in ta država na jugo-vzhodu Azije ima veliko kulturnih, zgodovinskih povezav z Evropsko unijo. V prihodnih eh, tednih bomo lahko podali eh, predloge sprememb. Glede na izkušnje, ki jih imam eh, z Filipini, mislim, da bi se morali močno osredotočiti na kulturno izmenjavo. Na Filipinih imajo dolgo zgodovino kinematografije, proizvodnje filmov in tako naprej. ASEAN e, se vzpostavlja e, na področju kinematografije in na področju kulture nasplošno in zato mislim, da bi morali e, poskušati ugotoviti, kaj lahko storimo na tem področju. IS e have asked them. They have nothing to say. Torej, vprašal sem poslance, če bi kaj dodali, pa nimajo kaj reči ali pa imajo, pa nočejo. Torej, veste, da so to vrstni sporazumi. Uh, namenjeni tudi krepitvi odnosov s tretjimi državami. Rad bi izpostavil, da je bil dober napredek dosežen v odnosih med Evropsko unijo in Filipinih v številnih vprašanjih v, nedavnem, eh, v, v, v nedavni preteklosti. Decembra 2014 je bil dodeljen status eh, GSP, rumena karta v zvezi z nezakonitim ribolovljenjem je bil odpravljen aprila 2015 in pa tudi prepoved zračnega prometa je bil tudi omaknen v juniju 2015. Eh, hvaležni smo podporo eh, tudi EU, da se pridruži vrhu EU Azija in imam še nekaj. Eh, opask, ki sem jih že sporočil generalnemu sekretarjatu. Torej, gre za neko številko, ki je 800 tisoč in ne 600 tisoč v desetem odstavku poročila, ki je zelo pomemben. Torej, gre za omembo GSP. In tu gre bolj za izvajanje, ne pa torej, toliko za pomankanje oziroma za premajhno ratifikacijo. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi gospod Bettini. Vaše opaske bom vključil v uh, tudi nadaljno obdelavo. Prosim, da tudi predložite predloge sprememb, da lahko to vključimo v postopek in na ta način zaključimo poročilo. Tako, kaj pa sedaj? but that is 20 minutes time for coffee. Sedaj pa 20 minut časa za kavo in konjak. The liberals, they have the most of the money. Liberalci imajo največ denarja. Gospod Bertini. Oprostite, predsednik ampak pozabil sem vprašati, glede časovnice eh, za Filipine. Eh, mislim, da je bilo nekaj navedeno, ampak eh, sedaj nam niste podali nobenih informacij. To je bila sedaj razprava, ampak nihče ni prosil za besedo. po vašem govoru nihče več ni imel poguma, da bi spregovoril. Preveč je bilo to za druge. Mi riferivo. Predsednik, govorim o časovnici glede poročila na temo Filipinov. Potekajo še razprave z. Uh, Filipini in uh, v naslednjem tednu ali dveh vam bom lahko povedal kaj več. Novembra, ko bomo imeli malo, ča, malo več časa, da si ogledamo tudi predloge sprememb, takrat vas bom seznanil z tem, kaj se dogaja. Hvala lepa. S tem je se prekinjena, dokler ne bo prišla gospa uh, Mogherini. Damen und Herren, Dame in gospodje, prosim, sedite na svoje mesto. Prisrčno se vam zahvaljujem. Podpredsednica in visoka predstavnica je danes prišla k nam v prvi vrsti zato, da poda poročilo o včerajšnji seji sveta za sveta ministrov za zunanje zadeve. Ne želim izgubljati časa. Mogoče pa bi lahko vključili tudi. Uh, sodelovanje med eh, notranjimi in zunanjimi ministri. Notranji ministri so se sestali eh, prejšnji teden, eh, kajti recimo begunsko vprašanje je vprašanje, ki zadeva tako notranje, kakor tudi zunanje ministre. Mogoče bi lahko tudi to vključili v vašo predstavitev, sedaj pa ne želim izgubljati časa in dajem besedo gospe Mogarini. Thank you very much, Elmar. Uh, let me... Hvala lepa, Elmar. Naj se najprej opravičim, ker sem zamudila zasedanje v Strasburgu uh, prejšnji teden. Opomogla sem si, mislim, da sem si morala zgolj napolniti baterije. Vesela sem, da sem lahko danes tukaj. Včeraj smo imeli zelo obsežen svet ministrov za zunanje zadeve, malo točke je bilo na dnevnem redu, ampak te točke so bile izjemno pomembne. Naj začnem, kot sem začela včeraj, pri ministri za zunanje zadeve, z dvema točkama, ki nista bila na dnevnem redu, ampak ki sem jo omenila v svojem uvodu včeraj. Prva točka je pozornost, ki smo jo namenili volitvam v uh, Belorusiji. Mm, temo bomo morali v prihodnih tednih tesno slediti, eh, še prav odločitve, ki jih bo potrebno sprejeti glede naših sankcij. Druga točka pa je izjemno resna situacija v Jeruzalemu na Zahodnem bregu in v Gazi in pa raztoča napetost na Bližnem vzhodu poročala sem ministrom, tako kot bom eh, sedaj poročala tudi vam, da sem v nedeljo zvečer poklicala eh, predsednika vlade Nezanjaha in pa eh, predsednika vlade Abasa in pogovarjali smo se o tem, kako omejiti nasilje in kako kar takoj pričeti z postopkom, o katerem smo se dogovorili že v New Yorku ob robu generalne skupščine. Želimo torej konkretne eh, korake eh, na terenu, tako da eh, bomo ponudili politično perspektivo tako palestincem, kako tudi izraelcem in da ne bomo razplamtili situacije, predvsem na svetih mestih v Jeruzalemu. Štiri točke, ki smo jih obravnavali včeraj z ministri, so bile nekako medsebojno povezane. Libija, Sirija, migracije in begunska kriza in pa odnosi Evropske unije za Afriko, eh, eh, Karibi in Pacifiko. Po izteku kotonojskega sporazuma, zakaj, to, eh, zakaj so te teme povezane? Zaradi tega, ker Ko razpravljamo o beguncih in o migracijah, vedno razpravljamo eh, tudi o vzrokih eh, in Sirija in Libija eh, sta dve vroči žarišči v naši soseščini, odkuder prihaja velik del beguncev, poleg tega pa je tudi postkotonujsko razmišljanje povezano z številnimi državami in partnericami po svetu, s katerimi imamo sporazume, ki bi eh, lahko eh, omogočili lajše vračanje beguncev. Tako so vse te štiri točke nekako povezane. Začela bom s Libijo. Zaključke sveta eh, glede Libije in Sirije. In glede migracij in beguncev smo včeraj sprejeli. Pri Libiji eh, so ministri povdarili, da je potrebno poslati jasno sporočilo najprej vsem Libicem v tem eh, ključnem trenutku. Potrebno eh, je podpreti sporazum, ki je trenutno na mizi. Eh, nadaljevali bomo tudi z izvajanjem načrta, eh, ki eh, ga imamo od februarja in Evropska unija želi zagotoviti podporo nacionalni vladi, tako kot bo ta seveda vzpostavljena in bo pričela za svojim delovanjem. Ne morem vam podati veliko novih informacij, kajti o tem smo že večkrat razpravljali. Ministrom zunanje zadeve sem priporočila, da pričnemo delati na našem svežnju eh, pomoči eh, Libiji in to že februarja. Eh, marca smo bili pripravljeni, sprejeli smo načrt že marca Eh, nismo eh, bili presenečeni nad hitrimi libijskimi potezami, eh, na žalost, ampak tudi načrti Evropske unije so že kar precej napredovali. Nisem, ne želim preveč govoriti o podrobnostih, kajti o tem je potrebno govoriti najprej z libijskimi sogovorniki, torej predvideli smo različne možnosti, recimo pomoč eh, občinam eh, pri eh, zagotovitvah različnih storitev. Pred nekaj minutami sem o tem razpravljala z odborom regij in zato se upravičujem, če sem prišla za majhno zamudo. Ne gre zgolj za osrednje institucije, ampak tudi za odbor regij, ki lahko podpira občine in regije v Libiji eh, in sicer pri zagotavljanju storitev. O vsem tem moramo razpravljati z eh, libijsko vlado in upam, eh, da bo kmalo vlada nacionalne enotnosti lahko pričela delovati. Razpravljali smo tudi o. Eh, naši misiji boja proti tihotapcem in pa uh, kriminalcem v sredozemlju. Na eni izmed nemških ladij eh, se eh, je rodil eh, dojenček, eh, ki je dobil ime Sofija in tako sem poimenovala tudi to misijo. Eh, Eh, katere eh, glavni cilj bo boj proti eh, tihotapcem in pa kriminalnim združbam. Ne glede na to, kdo se znajde na morju, njegova naloga je, da reši, skuša rešiti življenja. In rešili smo na tisočine življenj, tudi otrok. Združeni narodi so sprejeli resolucijo pretekli petek in podprli eh, to misijo, njen obseg eh, in pa eh, cilje. Prvi del prve faze se je začel nekaj dni preden je bila sprejeta resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov in to mislim, da je zelo dober politični signal. Torej, Vsi verjamemo v to, da je potrebno mednarodno sodelovanje v boju proti kriminalnim združbam, proti tihotapcem. Še prav posebej pa se mi zdi pomembno dejstvo, da resolucija ni le bila sprejeta, ampak eh, da je bila sprejeta za 14 glasovi za in eh, enim vzdržanim eh, glasom in to je bil glas Venezuele. To omogoča nam vsem, pa tudi medijem, eh, da premustimo mesece razprav o tem, kako sta Rusija in Kitajska proti eh, tej operaciji 14 za in eno zdržan glas. Torej, to je precej jasen glas, da mednarodna skupnost to pobudo Evropske unije podpira in eh, veselimo se že nadaljnega sodelovanja v prihodnosti, čeprav bomo morali eh, seveda zelo previdno delovati, kot smo delovali v preteklih mesecih skupaj z partnerji in pa sogovorniki v sistemu Združenih narodov. Že v eh, prvem delu druge faze pa bomo lahko storili veliko in mislim, da je zaradi tega podpora mednarodne skupnosti še kako pomembna. E, zelo pomembna pa je tudi podpora e, libijske e, vlade. In libijska vlada je izrazila pripravljenost, da bo z nami sodelovala. Toliko torej o Libiji. Sedaj pa k Siriji. imeli smo evropsko uh, enoto in nisem dvomila, da bomo takšno enoto uh, imeli in eh, ta je sprejela skupne zaključke in sicer. Še preden so se zbrali ministri, imeli smo zelo dobre priprave na to sejo ministrov in bili smo enotni glede treh vidikov glede splošne strategije v zvezi s Sirijo, glede vloge Evropske unije eh, in eh, glede prispevka k rešitvi eh, sirske krize. Tukaj gre za humanitarno dimenzijo, varnostno dimenzijo in pa politično dimenzijo. Z humanitarnega vidika vsi veste in o tem smo že večkrat razpravljali, da je Eh, Evropska unija je najpomembnejša donatorka in da se je pred kratkim odločila, da bo znatno povečala svoj prispevek tako eh, za agencije Združenih narodov, ki se ukvarjajo eh, z eh, begunci v sosednjih državah. Hkrati pa smo se odločili tudi, da bomo okrepili podporo lokalnim in eh, regionalnim eh, skupnostim, ki gostijo največ beguncev. Hkrati pa bomo zagotovili pomoč seveda tudi UNHCR-ju. Eh, večina eh, beguncev ni v begunskih taboriščih, ampak v lokalnih skupnostih. Če želimo, da bo nosno, eh, možnost preživetja v teh eh, državah in če želimo zagotoviti trajnostno življenje tudi v skupnostih, ki so sprejeli te begunce, moramo zagotoviti ustrezno infrastrukturo. Tukaj ne gre zgolj za materialno pomoč. Torej, z humanitarnega vidika smo na nevreten način ukrepili našo pomoč, našo podporo. Eh, ustanovili eh, smo eh, tudi skrbniške sklade in tukaj gre za zagotavljanje podpore strani Evropske unije. Ta postopek sicer poteka počasi, ampak poteka in pričakujem nadaljne odločitve pri svetu v četrtek ta teden. Eh, pri humanitarni dimenziji naj povdarim še, eh, da sodelujemo tudi z našim uradom na meji med Turčijo in Sirijo. Eh, vse humanitarne aktivnosti, ki jih lahko še izvajamo, seveda izvajamo v Siriji v zelo težavnih okoliščinah in to je eh, dodatna tema eh, za pogovor z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi. Želimo zagotoviti dostop eh, za zagotavljanje humanitarne pomoči, to je ključnega pomena tudi za prečetek političnega postopka. Sedaj pa k varnostni dimenziji. To je tista dimenzija, ki ji mediji povzroč, posvečajo največ pozornosti in sicer iz uh, dveh razlogov, eh, zaradi uh, opaznega ruskega uh, posega v uh, to krizo, uh, ki mu mediji velik, posvečajo veliko pozornosti. In izjavo na to temo je pripravil tudi svet ministrov, mogoče ste to izjavo že videli. In ključnega pomena je, da poudarimo, da bi morale eh, biti vse vojaške aktivnosti eh, osredotočene na ISIS, Daesh in na eh, identificirane teroristične skupine v državi, ne pa na zmerno opozicijo. Uh, kar pa se še zmeraj dogaja, glede na informacije, ki jih imamo. Drugič eh, pa je potrebno poskrbeti za posebno koordinirano delovanje različnih mednarodnih eh, akterjev, ki so vojaško udeleženi v operaciji zopr Daesh. Včasih je koordinacija dobra, včasih ni, zato smo izrazili zelo, zelo resno zaskrbljenost, čeprav posebej zaradi kršitev uh, Eh, turškega zračnega prostora. To lahko namreč vodi v zelo resno zaostrovanje in tudi v zelo eh, resne nesreče. Z eh, predsednikom Erdoganom in njegovo delegacijo smo se o tem pogovarjali, ko, obiska, ko so obiskali Bruselj pretekli teden. In tretjič, zelo dobro se moramo zavedati in naši zaključki so to včeraj zelo jasno poudarili, da Evropska unija nikoli ne bo uh, vključena v kakršnokoli vojaško posredovanje, o tem ne razmišljamo, če tudi uh, eh, sodelujemo v globalni koaliciji z oprdajš, ampak ne na vojaški način. Uh, podpiramo predvsem osvobojena območja, še prav posebej v Iraku. Vendar pa vojaško posredovanje samo po sebi eh, ne more obroditi sadov. Včeraj smo se torej z ministri osredotočili na ulogo Evropske unije in eh, naša naloga je, da sprožimo eh, postopek politične tranzicije in le na ta način bo vojne enkrat konec. V zaključki smo povdarili tudi potrebo po proaktivni podpori eh, procesu Združenih narodov. Ne gre za to, da želimo, da bi kdo drug eh, opravil našo nalogo, ravno nasprotno. Po mojih skromnih izkušnjah obstajata dva različna pristopa k eh, postopkom Združenih narodov. Lahko ohraniš določeno distanco, eh, proces Združenih narodov se lahko nadaljuje, lahko ga opazuješ ali pa se aktivno vključiš. Zelo dobro vemo, eh, da je sistem Združenih narodov eh, ravno tako močen, kot se odloči globalna skupnost. In včeraj smo se odločili za aktivno udeležbo za naše strani, tudi za moje strani osebno. Eh, prikrepitvi eh, dela posebnega odposlanca Združenih narodov. Še prav posebej eh, z aktivnim sodelovanjem z regionalnimi in lokalnimi akterji, ki imajo vpliv v Siriji, tako da bi lahko pričeli s političnim postopkom, ki bo vodil v politični prehod. Danes zjutraj sem s tem začela, ko sem sprejela iransko delegacijo. Pričeli smo eh, z izčrpno razpravo, najprej eh, z mano, potem pa je delegacija imela še daljši eh, sestanek na ravni uradnikov. In začeli smo torej z utiranjem poti za politični postopek in to bomo počeli tudi z vsemi drugimi eh, deležniki v Turčiji, Saudski Arabiji, eh, v drugih zaljivskih državah, eh, pa naj bodo to eh, mednarodni deležniki ali pa ZDA, Rusija. Uporabili bomo vse instrumente, ki so nam na voljo v političnem pogledu. Eh, da bi uh, vplivali na uh, vse deležnike v uh, Siriji in da bi na ta način poskrbeli za pričetek političnega postopka, ki bo vključujoč. Sedaj pa k migracijam. Migracije uh, so bile tretja točka na našem dnevnem redu. Zaključki sveta so Eh, vsebovali eh, le eh, en dokument, ki naj bi zajemal vso naše delo na področju beguncev in migracij v zadnjem času. Gre za dejavnosti na dveh frontah in sicer na vzhodni fronti in pa na južni fronti. Eh, poleg tega smo upoštevali tudi zaključke eh, konference eh, na temo Zahodnega Balkana, ki je bila prejšnji vikend v Luksemburgu. Gre predvsem za podporo, ki jo lahko zagotovimo našim partnericam na Zahodnem Balkanu. Gre za težavno sodelovanje z Turčijo na tem področju. Hkrati pa gre tudi za povezavo z razpravo na temo Sirije. Povdarili smo tudi eh, potrebo po mobilizaciji ne le finančne eh, pomoči, ampak eh, smo povdarili tudi uporabo evropskih agencij, predvsem pri nadzoru zunanjih meja. Potrebno pa je poskrbeti tudi za integriran pristop različnih evropskih agencij. Okrepiti želimo tudi sodelovanje z agencijami Združenih narodov, še prav posebej z UNHCR torej z visokim komisarjatom za begunce. E, poudarili smo tudi potrebo po pravosodnem in pa policijskem sodelovanju, predvsem e, na Zahodnem Balkanu. Tam se je potrebno boriti proti e, kriminalnim in tihotapskim združbam, kajti eh, Na jugu smo se eh, z tem vprašanjem odločno spopadli v preteklih mesecih za številnimi operacijami in pa v sodelovanju z eh, ključnimi partnericami, še prav posebej v subsaharski, eh, v podsaharski Afriki, ampak na vzhodu bo potrebno na tem področju narediti še veliko potem smo veliko časa eh, posvetili tudi pripravam eh, na vrhunsko srečanje na Malti, eh, kjer nameravamo vzpostaviti skrbniški sklad, krati pa identificirati tudi konkretne predloge, ki jih bomo za tem skladom financirali. In uh, ministrom eh, sem poročala eh, o naših dejavnostih in eh, razpravljali smo o tem, kako bi lahko tesneje sodelovali pri dialogu na visoki ravni, s katerim sem pričela v zadnjih dveh, treh mesecih z številnimi državami, še prav posebej z severnoafriškimi državami. In prihodnji teden grem v Addis Abebo. In tam bom imela še nekaj dialogov na uh, visoki ravni. Vse to, še prav posebej Sirija, Libija in pa eh, migracije, eh, spadajo eh, eh, tudi na dnevni red sveta, ki bo imel podoben dnevni red v četrtek. Evropski svet se bo seveda predvsem osredotočil na eh, notranje zadeve. Eh, ko gre za migracije in eh, begunce. Eh, oprli se bodo na zaključke sveta ministrov za notranje zadeve iz preteklega tedna, ampak mislim, da bodo zaključki sveta ministrov za zunanje zadeve na te tri teme ravno tako zelo dragocen prispevek. Gre tudi za kolektiven prispevek eh, našim predsednikom eh, vlad in držav. In še eh, zadnja točka, ki pa zato ni nič, kaj, nič manj pomembna, gre za sodelovanje z državami Afrike, Karibov in Pacifika, torej z državami AKP po kotonujskem sporazumu. O tem smo pričeli razmišljati. Eh, to temo običajno obravnavajo ministri za razvoj in eh, zatem se bodo ukvarjali 26. oktobra. Ampak prosila sem eh, ministre za zunanje zadeve, da te teme ne prepustijo zgolj ministrom za razvoj, kajti poskrbeti moramo za premik v našem partnerstvu z državami AKP. In sicer se mora naš odnos preleviti iz odnosa, ki temelji na zagotavljanju pomoči v političen odnos kajti eh, toliko je skupnih eh, točk, eh, toliko imamo skupnih interesov, eh, to so migracije, boj proti terorizmu, energetika, gospodarski odnosi, človekove pravice, da moramo poskrbeti za eh, korak naprej in preiti moramo eh, na politično sodelovanje. To je začetek eh, tega postopka, posveti so se šele začeli. Eh, in o tem uh, bomo razpravljali tudi uh, tukaj, uh, ampak ministrom za zunanje zadeve sem želela uh, povedati, da to ni tema, ki zadeva le ministre za razvoj. S tem bom zaključila in čakam na vaše vprašanje. Hvala. of no speakers and we can manage everyone speaking Torej imamo veliko prijav k besedi in uspelo nam bo, če bo vsak govoril eno minuto. Se strinjate? Vi ne? Gospa Kalnete za eno minuto in tudi gospod Tenok bo upam, da tudi tako storil in potem bomo imeli dovolj časa za vse. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, komisarka. Naša želja, želja Evropske unije je, da igra globalno vlogo ne zgolj v ekonomskem in humanitarnem smislu, temveč tudi kot eh, politična sila. Ko pa gledam novice iz Sirije, vidim tam Rusijo, ZDA, Saudsko Arabijo in Iran. Kje pa je EU? Delovanje Evropske unije ni vidno gre pa za našo soseščino in če bi mi lahko igrali bolj aktivno vlogo in promovirali politične rešitve, eh, bi to bilo dobro. Mi smo morda mehka sila, nismo vojaška sila. Eh, Moje vprašanje je, eh, po ruski intervenciji je situacija postala bistveno bolj eh, komplicirana. 50 eh, ton vojaške opreme so dali na voljo združene države. Kako je mogoče najti politično rešitev, ko pa gre očitno za konfrontacijo med Rusijo in ZDA? Uh, Eh, vesel sem, da ste ponovno zdravi, gospa podpredsednica, visoka predstavnica. Eh, čestitke pri, eh, za vaše delovanje pri eh, Palestini, pri eh, Izraelu. Tu eh, eh, pa prihaja ponovno do nasilja in situacija se slabša. Eh, prosim, da ostanete še naprej budni. Potem bombardiranje v Turčiji. Tu je šlo za grozljivo dejanje. Kaj lahko storimo za to, da vzpostavimo ponovno mirovni eh, proces pri kurdskem vprašanju? Slišali smo mnoga eh, poročila v zadnjih 17 eh, urah, vendar očitno je tu več vprašanj kot odgovorov. In pri Iranu pa seveda potrebujemo razprave. E, ljudje hočejo vedeti, kaj lahko storimo, če vključimo Iran in e, e, naš odmor, odbor in tudi vi moramo skupaj videti, kaj se da narediti. Hvala lepa. Evropska unija se sooča z velikimi izzivi po uh, celem svetu. Jutri bomo imeli razpravo v parlamentu o uh, Eh, Ukrajini in o implementaciji eh, miru. Rusija še vedno ni izpolnila eh, sporazuma. Prišlo je do odloga lokalnih volitev, ni še zagotovljena zagotovljen nadzor nad mejami, kot je bilo dogovorjeno. Se pravi, E, to je eno vprašanje, potem se zastavlja vprašanje Sirije in Evropske unije in migracijskih takov. E, torej, mi imamo pravzaprav tu e, sirijski dialog s Putinom, imamo potem še agresijo. To sta očitno ločeni vprašanji in to je verjetno Putinu tudi všeč. Rusiji tudi ne grozijo z vetom pri operacijah za boj proti trgovini z ljudmi v libijskih teritorijalnih eh, vodah. Kako naj prepričamo Turčijo, da spoštuje dogovor o vračanju eh, iz eh, Grčije in eh, kako naj pravzaprav tudi rešimo vprašanje Bodruma in Kosa? Hvala lepa, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica. Eh, jaz bi govoril o volitvah v Belarusiji v nedeljo. Eh, zunanji ministri so bili očitno zelo optimistični eh, glede rezultata volitev in so pozivali k umiku sankcij. Okoli 7000 opazovalcev je bilo na volitvah in mislim, da moramo tem bolj eh, zaupati. Predsednik eh, Lukašenko je ponovno zasedel eh, svoj prestol za pet let in on bi lahko bil na prestolu še 24 let, saj je njegov sin star 11 let in minimalna starost za predsednika je po njihovi ustavi 35 let. In dejstvo je, da opazovalci niso imeli dostopa do seznamov voljivcev. E, upravljanje je bilo slabo. E, eno je glasovanje, drugo je štetje. E, ponedeljkova izjava o umiku sankcij je prišla prezgoda in je preveč optimistična. Mislim, da potrebujemo bolj Eh, pravzaprav eh, temeljito oceno volitev, ki niso bile povsem demokratične in pregledne. Eh, Gospa Morgerini, bi lahko morda uporabili slušalke? Hvala. Težko je reči naslednje. Eh, očitno Evropska unija nima pravega vpliva v Siriji. Eh, Rusi bombardirajo, američani so tam, eh, ali to pomeni, da moramo tudi mi iti tja? Ne, če naj bi imeli vpliv, potem naj bo to etični vpliv. In to velja tudi za Jeruzalem. Kdaj smo Eh, Izraelcem sploh zastavili vprašanje, kaj počnejo v vzhodnem Jeruzalemu. Arabsko prebivalstvo na tem področju sploh ne more preživeti. In nikoli jim nismo tudi rekli, da bo to prestolnica bodoče palestinske države. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Hvala lepa tudi eh, visoki predstavnici. Imam. Eh, to čas, da sem bila v Libiji in da sem bila eh, tudi v Tuniziji in da sem se tam pogovarjala z raznimi eh, osebami, ki pravijo, da je eh, sporazum potreben, vendar je tu še veliko pomislekov in sicer ni bilo ustrezne konsultacije s političnimi strankami, in tu bo prišlo do odpora. Eh, kako vi gledate na to? Aktiviste za človekove pravice pravi, da je treba še naprej preiskovati eh, kršitve človekovih pravic in eh, tu naj bi tudi sodelovali Združeni narodi od leta 2016 naprej ali bo Evropska unija tu Eh, sodelovala. Kar pa zadeva EUNAF, eh, torej eh, menijo, da to ni prava metoda za preprečevanje tih otapljenja. Dejstvo je, da kljub EUNAFOR ni prišlo do ustreznega reševanja Eh, ljudi, da so jih rešili še manj. Zakaj se osredotočate pravzaprav na vojaški eh, vidik eh, in zakaj pravzaprav ne najdete prave rešitve eh, in omogočite dostop do Evropske unije, saj se s tem eh, uniči posel tihotapcev, potem eh, regija Sahela. Tu pravite, da bi imeli več eh, namenski center. Kaj eh, je pravzaprav ta eh, večnamenski center? ki ste ga omenjali. Grazie, presidente, e grazie, alto... Hvala lepa, eh, gospod predsednik, hvala lepa, visoka predstavnica. Glede eh, Libije me zanima, ali eh, je že predviden načrt glede na izjave nekaterih eh, ministrov eh, naših držav članic, med drugim tudi italijanskega zunanjega ministra. Eh, drugo vprašanje glede Sirije. Rešitev ni v Asadu, ampak ne moremo si predstavljati rešitve, ki ne bi vključevala Asada, še prav posebej zaradi ruske podpore. To smo lahko danes prebrali. Katere ukrepe eh, sprejemamo, da bi eh, išli iz te eh, situacije? In potem še države, zalivske države, ki ne igrajo dosledne vloge pri pomoči tudi beguncem. In te zalivske države imajo pravzaprav skupne korenine z prebivalci Sirije. Eh, in potem še eh, balkanska eh, pot, kako bi lahko konkretno podprli države partnerice na terenu. Hvala lepa, gospod predsednik. Sirija. Pa vsem moramo pretehtati strategijo Obame. Obama želi neko stalno vojno, ki eh, ne eh, vodi do nobenih rezultatov. Eh, in močna regionalna sila se je odločila, da se bo borila proti ISIS-u in da bo uh, zmagala v tej vojni. No, in, uh, Sedaj bo Evropska unija morala obračunati sama z sabo, morala se bo odločiti eh, za zmagovalno stran, kajti ISIS je naš, eh, organizacija ISIS je naša sovražnica in eh, jo je potrebno poraziti. Potem pa Libija. Kaj konkretno mm, se dogaja? Ehm, šlo naj bi za vzpostavitev vlade, nacionalne enotnosti, veliko je optimizma in vsega skupaj, ampak eh, jaz sem nekoliko bolj pesimističen ali pa, eh, če tako rečem, eh, realističen. Torej, kaj konkretno nameravate storiti? In še in za, tretje in zadnje vprašanje, povsem upravičeno je Eh, visoka predstavnica dejala, eh, da smo najpomembnejša donatorka, eh, ampak zakaj tudi druge bogate države ne pomagajo? Zakaj ne pomagajo regionalne partnerice? One bi morali biti namreč prve, ki bi ponudile pomoč. Um, Ja, hvala lepa. Stabilnost libijskega sporazuma je tudi odvisna eh, od eh, obnašanja ustreznih eh, drugih držav. Ali imamo pravzaprav kontakte, naprimer s Turčijo in Tripolijem, ali imamo kontakte s Katarjem in kako je. Uh, uh, s tem, da eh, se moramo znebiti ISIS-a ali moramo pomagati eh, Libicem, da neutralizirajo ISIS eh, z orožjem ali naj pomagamo z silami na terenu. Kako si predstavljate to? Gospod Panceri, najlepša hvala tisti, ki želi večjo udeležbo Evrope v eh, Siriji, mogoče eh, najprej potrebuje dosledno obnašanje strani držav članic. Eh, najprej je tukaj vloga Asada, rusko posredovanje in vloga, ki bi jo lahko igrala Evropska unija. Imam dve vprašanje. Prvič, pred nekaj dnevi sem obiskal Libanon in Jordanijo. In uh, pojavila sta se dva problema. Prvič, zdi se, da je prišlo do spremembe odnosa strani beguncev, ki ne vidijo več eh, nobenega izhoda, torej tukaj gre eh, za počutje samih beguncev. Drugič eh, pa uh, imamo v Libanonu krizo z vlado in vlada zahteva sredstva, ki smo jih uh, obljubili, eh, ki pa jih vlada, ki ne obstaja, eh, pravzaprav ne more uporabiti. Glede Libije eh, smo slišali nekaj načrtov glede pozitivnega razvoja, ampak kaj, če do tega pozitivnega razvoja ne bo prišlo, kaj bomo storili potem? Thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa, tri vprašanja. Ukrajina. Zanimivo je, da se svet o tem ni pogovarjal in to me skrbi. Drugič, Belorusija v primerjavi z včeraj imamo eh, še pravzaprav izjavo eh, OECD-ja e o pomankanju demokracije v teh volitvah. Ruska federacija je 30. septembra eh, eh, Eh, in razglasila sankcije za celo carinsko unijo eh, in EU-NAV-FOR. Pravzaprav ne vem, eh, kakšen je namen druge resolucije, kajti prva faza je pravzaprav že eh, pokrita v prvi resoluciji varnostnega eh, sveta in kako je pa potem z drugo fazo? Hvala lepa. Visoka predstavnica, dve vprašanje. Kolegica Kalnjete je že govorila o serijski konferenci. Kolikor sem pa jaz razumela in več bi rada zvedala, ali želite vi res eh, sklicati tako konferenco in eh, igrati vlogo posrednikov. Ali je to res, eh, potem povejte prosim več. Pomembno je, da vključimo še Rusijo, Saudsko Arabijo in Turčijo, da se z njimi tudi pogajamo. Eh, potem pa Turčija in ta grozljivi napad prejšnjo soboto. Moj vtis je, da je eh, vlada v zadnjih tednih tudi spodbujala eh, na eh, silje, zlasti pred volitvami. V vaši izjavi pa imam občutek, da tega ne kritizirate govorite eh, o tem, da je partnerstvo s turškimi oblastmi močneje kot kdajkoli prej. Ali ne bi morali kritizirati Erdoanovo pot eh, v zadnjih tednih pred volitvami? Eh, hvala lepa. Tudi jaz sem nekoliko presenečena zaradi vaših besed o uh, Rusiji. Zakaj ne poveste bolj jasno, kakšna je vloga Rusije v Siriji? Danes pravite, da se je ruska vloga v Siriji eh, okrepila, da smo jo opazili. In eh, rečeno je bilo, da so pravzaprav eh, napadali tudi druge cilje in ne zgolj eh, ISIS in rekli ste pravzaprav tudi, da obstaja tu vojaška eh, komponenta in rekli ste tudi, da je vloga Rusije bolj pozitivna kot negativna. Prosim, da to razložite. Mislim, da je treba. Eh, obsoditi bombardiranje državljanov in treba je eh, obsoditi, če Rusija bombardira tudi druge cilje in ne zgolj ISIS. Mislim eh, in upam, da boste to še storili. Eh, señora Mogherini, gracias por sus aclaraciones. El apoyo a los planes de demistura. Eh, gospa Mogherini, eh, mislim, eh, da eh, moramo pravzaprav eh, videti, da je stvari težko uresničiti eh, in zlasti pri vprašanju ISISA. Politična pogajanja so težavna, naprimer tudi z Rusijo. Kako vi gledate pravzaprav na eh, možna pogajanja v zvezi s Sirijo? Eh, potem pa Iran. Eh, tu imam pozitivno mnenje in mislim, da moramo tu biti kooperativni in eh, tu sem manj pesimističen. Morda bi nam lahko tudi povedali, kakšni so bili vaši zadnji kontakti tu na tem področju. Hvala lepa, eh, visoka predstavnica glede Libije. Če propade sporazum, ali nameravamo storiti več eh, kot eh, zgolj zavarovati meje in če torej sporazum ne vzdrži, kako bomo pravzaprav se lotili Eh, vojno eh, proksijev, eh, ki pravzaprav vlada na sirijskih tleh, potem pa Sirija in Irak. Pravite, da države članice ne intervenirajo vojaško, pa to ne drži. Ne koordinirajo delovanja, naprimer, glede dobavljanja uh, Eh, materijala pašmergam. Bolje bi bilo, če bi prišlo do koordinacije. Potem pa gre za vprašanje eh, šolanja v begunskih taboriščih, eh, ker to ni zagotovljeno. Ljudje prihajajo iz obupa. Bi lahko tu več storili? Gospod Picula, hvala lepa. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, kako ocenjuje um, uh, svet uh, referendum uh, o beguncih v Srbiji, ki naj bi bil uh, kmalu. In kaj, če se zgodi uh, ta referendum? Se relevantne politične sile v Bosni in Hercegovini so se dogovorile za reforme kot pomembni del sprememb, vendar mi še ne vidimo nobenega napredka pri vaši agendi. Ali menite, da je sedaj v Bosni in Hercegovini ogrožen evropski pristop? Hvala lepa, vendar to ni vprašanje, ki se nanaša na zadnje srečanje. Eh, zunanjih ministrov, če sem to pravilno razumel. In potem pa gospod Plenkovič. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Mogherini, hvala lepa, da ste eh, prišli in eh, komentirali stvari. Glede migracij. Po včerajšnjem svetu sta eh, gospod Timmermans in gospod Hans Kanila, da potujeta v Ankaro, da vidita, kako se izvaja akcijski načrt s Turčjo. Ali lahko poveste, Eh, več eh, o reševanju migracijske in begunske krize v kontekstu širših odnosov s Turčijo in kakšne so zahteve Turčije, kako je to povezano z vizumsko liberalizacijo, z odpiranjem novih eh, poglavi, varnimi conami, finančno pomočjo, kako želite zagotoviti, da bi migracijski tokovi ostali pri pravih virih iz Eh, izvorih krize, se pravi v bližini Sirije. In kolikor smo razumeli, je poročilo o napredku za Turčijo eh, bilo odloženo od tega tedna na nek drug datum. Gospod Freund. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospa Mogherini. Hvala lepa za informacije, da EU sedaj namerava začeti aktivni angažma v političnem procesu v Siriji. Tu je skrajni čas. E, eden izmed problemov v tej regiji je tudi dejstvo, da ima Daesh dostop do denarja in se lahko financira. Mene zanima, ali razmišlja Evropska unija o tem, da bi nekako e, prekinila ta dostop denarja in sicer na nevojaški e, način. Tudi jaz bi imel vprašanje v zvezi s Sirijo. Tam je bilo vedno rečeno proces eh, z N, eh, potem politični proces, ki ga vodi Sirija, vendar tu imamo to proksi vojno, eh, na katero pravzaprav sirijske stranke sploh nimajo več vpliva. In zaradi tega je peti stavek v zvezi z, pri zaključkih o Siriji zelo pomemben in sicer, da se bo uh, Evropska unija uh, uh, angažirala pri uh, Turčiji, Saudski Arabiji, Rusiji, ZDA in tako naprej in da bo zagotovila pogoje za miren prehod in visoka predstavnica naj preuči načine, kako lahko pravzaprav eh, spodbuja eh, večje regionalno sodelovanje. Mislim, da je to ključni stavek teh eh, sklepov, morda bi to lahko še razložili. Dobro ste opazili, res je. Seveda razumem pomen besedice še. Torej, mi smo frustrirani infiltrirani, kar Evropska unija eh, ni vidna. Mi vidimo eh, Rusijo in ZDA in morda boste razočarani, eh, Evropska unija ne bo bombardirala. Če bombardiranje pomeni vidnost, eh, bomo nevidni. Naša vloga je natančno to, kar je predsednik nakazal. Delo eh, na eh, politični, diplomatski eh, liniji eh, morda ne pride tako hitro eh, v časopise, vendar tu potrebujemo podporo parlamenta. Mi verjamemo, da je to pot, ki je za nas ključna. Ne vem, ali bo prepoznavna in vidna. Mi smo se naprimer v Iranu srečali z iransko delegacijo in smo razmišljali, kako lahko začnemo tranzicijo v Siriji če naj bi relevantni akteri v Siriji in okoli Sirije bili vključeni v uh, proces, se mora nekdo z njimi pogovarjati in sicer nekdo, ki mu oni zaupajo ali vsaj zaupajo do določene mere. In to je pravzaprav to, kar mi počnemo. Imeli smo tri, štiri sestanke s saudskim zunanjim eh, ministrom v zadnjih mesecih tudi Iran. Danes eh, smo se 6-7 eh, ur pogovarjali z delegacijo iz Irana, ki je prišla na obisk. Eh, mislim, da to ne bo prišlo na prve strani časopisov, vendar to je delo, ki ga moramo mi opraviti. In sicer to teče usporedno s prizadevanji v Moskvi in v Washingtonu. Mi torej tu gradimo mrežo diplomatskega dela, ki bo omogočila začetek političnega procesa. Mi smo seveda mehka sila, je pa to seveda tudi ključno za eh, političen proces. E, moramo biti pa seveda tudi trdna sila takrat, ko e, je to potrebno. Eh, svet zunanjih ministrov in jaz eh, ne menimo, da je eh, potrebno, da smo obrambni igralec na sirijskem igrišču. Morda je to potrebno na kakem drugem igrišču. Evropska unija lahko uporablja eh, svoje vojaške eh, instrumente druge, vendar tu mi vidimo našo nalogo na humanitarnem področju in to tudi ni kontroverzno in tudi na političnem eh, področju. To ne pomeni nujno, da bomo organizirali konferenco. Ne kot Evropska unija, ne kot Združeni narodi to pomeni, da gradimo to omrežje, eh, ki bo omogočilo začetek političnega procesa. Organizacija konference je korisna, eh, ko vemo, kakšen naj bo rezultat eh, konference, kajti sicer bomo porabili več energije za organizacijo konference kot za delo na sami tematiki in v teh okoliščinah vemo, da moramo vključiti različne akterje pod vodstvom Združenih narodov in tudi v okviru Združenih narodov. Vse e, e, je tako komplicirano za vse akterje, ki so vključeni in zato tudi verjamemo, da je okvir ZN edini, Eh, kjer se eh, vsi akteri znotraj in zunaj eh, Sirije počutijo dovolj dobro, da sodelujejo. ZDA, Rusija, Turčija, Iran, Saudska Arabija, Evropska unija pa še nekaj drugih ključnih regionalnih akterjev pride v poštev in še sirijske stranke, ki najbolj oklevajo v tem trenutku. Mandat je to da poskusimo ugotoviti, ali Evropska unija, eh, ali lahko bilateralno ali multilateralno v tesnem sodelovanju z ZN aktivira in spodbudi drugačen pristop ključnih akterjev. In po srečanju z iransko delegacijo menim, da je to mogoče. Mislim, da Eh, večina regionalnih in mednarodnih akterjev lahko ugotovi, da je v njihovem lastnem interesu, da se ta konflikt konča. In to je pravzaprav podlaga za naše diplomatsko delo. Glede vloge Rusije. Žal mi je, eh, ker se zanašamo uh, na novice iz medijev, ko pa imamo uradne novice. In vi kot poslanci imate tudi dostop do glavnih eh, verov, bistveno bolj kot novinari. In zaradi tega vas eh, pozivam, da berete uh, sklepe sveta uh, o vlogi Rusija uh, v desetem, uh, uh, da se odspiše uh, napadi. Uh, Eh, nas eh, skrbijo tisti napadi, ki niso usmerjeni proti Dajšu in ta vojaška eskalacija lahko podaljša konflikt, spodkopava politični eh, proces, poveča radikalizacijo. Cilj je eh, deeskalacija konflikta. Evropska unija poziva Rusijo naj se osredotoča na skupni cilj, da najdemo politično rešitev konflikta, da zmanjšamo Eh, nasilje in da eh, se okrepijo eh, prizadevanja za graditev zaupanja. Torej, vse vas pozivam, da se sklicujete na naše uradne izjave in dokumente in da se ne sklicujete na dokumente in članke iz časopisov. tu ni barantanja med uh, sirijskim in eh, ukrajinskim dosjejem. Uh, sporazum iz Minska in spoštovanje letega je ključ uh, za situacijo v Ukrajini. Uh, Ukrajini ne bomo zaradi tega posvečali manj pozornosti. Ukrajina je bila uh, na dnevnem redu septembra. In agenda Sveta za zonanje zadeve je uravnovešena in vprašanje Ukrajine bo prav gotovo novembra ali pa decembra spet na naših mizah, ko bomo morali pač oceniti izvajanje sporazuma iz Minska. Potem glede tega, kar je Ana Gomeš povedala, da je treba koordinirati države članice. Ko pravim, da gre za izbiro Evropske unije, da eh, vojaško ne posega ne v Siriji ali pa v Iraku, to eh, eh, ne pomeni, da nismo del globalne koalicije proti Daješu. E, mi sodelujemo v Siriji in v Iraku, vendar e, z dopolnilnimi sredstvi in ne z vojaško silo. E, vse države članice sodelujejo v koaliciji na ta ali oni način. Nekatere države članice bolj aktivno vojaško, druge pa na drugačne načine. v prejšnjem življenju sem zahtevala uh, skupni evropski okvir za te uh, ukrepe, za to delovanje. 15. Eh, augusta lani je svet zagotovil skupni okvir za vse države članice pozdravljali so pravzaprav prispevke Eh, k vojaškemu boju proti Daješu. Ko pa gre za koordinacijo vojaških ukrepov, ki jih izvajajo nekatere države članice, eh, torej tu ni primerno, da bi Evropska unija to zagotavljala prvič, ker se to dogaja znotraj širše koalicije. Tu ne gre samo za države članice EU, tu imamo druge akterje od ZDA, Avstralije, Kanade. Vse te eh, sodelujejo in neprimerno bi bilo, če bi Evropska unija koordinirala vojaške ukrepe znotraj neke eh, globalne koalicije, ko eh, večina držav niso članice Evropske unije, kot veste, da Eh, ne oklevam, ko gre za koordinacijo ukrepov držav članic. Eh, in tudi tu eh, ne bi oklevala, če se mi ne bi zdelo v tem trenutku, v tem kontekstu neprimerno. Mislim, da Evropska unija v tem trenutku ne more odigrati take vloge. Potem pa še Turčija. Tu moram še veliko povedati. Moja izjava je omenjala vi ste to vprašanje zastavili, kaj ne? Partnerstvo z oblastmi in ljudmi. Da to partnerstvo nikoli ni bilo tako močno kot sedaj. Seveda vidim kompleksnost in vprašanje, ki se zastavljajo glede dinamike napadov in odzivov na te napade. Naj rečem, da sem zelo zaskrbljena. in verjamem, da bi mi morali predvsem spodbujati demokratični eh, volilni proces. Volitve eh, naj potekajo 1. novembra, tako kot je to načrtovano in sicer v okolju, ki eh, bo eh, omogočilo dobro volilno kampanjo, ki naj bi bila pregledna in čim bolj mirna. Drugič, Vedno bomo spodbujali turške oblasti, vse turške politične stranke in tudi e, turški narod naj skrbijo za notranji mirovni e, proces. To je ključno za Turčijo, za ljudi, pa tudi za celotno regijo. Vloga Turčije v begunski in migracijski eh, krizi je bila eh, predmet razprave ne zgolj med zunanjimi ministri včeraj, temveč eh, tudi na konferenci na visoki ravni za Zahodni Balkan prejšnji teden v Luksemburgu. Tu je bila prisotna tudi Turčija in to je bila tudi tu, ključna točka pri obisku Erdogana v Bruslu. Naj eh, povem, da smo pod velikim pritiskom eh, in mi potrebujemo pač tu eh, partnerstvo s Turčijo. Tu imamo skupni izziv, ki je zelo kompliciran. Ko smo končali razpravo o Siriji, se moramo seveda tudi zavedati, da moramo povečati in okrepiti dialog in sodelovanje s Turčijo. Tu ne gre zgolj za begunsko krizo in obvladovanje lete, tu gre dejansko za regionalno raven. Eh, in sicer Turčija je ključni akter v regiji, ko gre za sirijsko krizo, ko gre za regionalna ravnovesja in to je tudi država, s katero moramo eh, razviti eh, dialog na visoki ravni. In od samega začetka svojega mandata sem tudi že izpostavljala, da moramo ponovno sprožiti pogajanja o širitvi za Turčijo velja, da je več eh, zanimivih točk, o katerih eh, želi razpravljati. Torej želi razpravljati o varnostni eh, situaciji doma in v regiji, protiteroristična prizadevanja, so nekaj, kar lahko skupaj razvijamo in tudi pomembna tema je sirijska kriza. Potem pa tudi evropska pot, liberalizacija, eh, posli, skupne priložnosti. Vse to so zanimive te teme. Eh, vendar mi moramo obnoviti eh, naše energije pri pogovori s Turčijo o širitvi, pa tudi razumeti moramo, da je Turčija ključen zunanje politični faktor v regiji. potem pa še besedica o vzhodni poti, eh, vzhodni smeri eh, pri migraciji. Eh, torej, mi ne razmišljamo o drugačni poti boja proti tihotapcem ljudi. Eh, torej, mi želimo okrepiti operacije, ki jih že imamo imamo instrumente na Zahodnem Balkanu eh, zaradi eh, pristopnega procesa in te države eh, nam dajo tudi na voljo različne instrumente, kot jih imamo v sredozemlju, pa tudi narava kopenske meje je drugačna od pomorske meje. Torej, mi želimo okrepiti že obstoječe instrumente, Eh, na področju eh, sodnega in policijskega sodelovanja in mislim, da eh, smo tu lahko učinkoviti, če pač uložimo dovolj energije. Kaj pa se tiče Libije in operacija Sofija? Naj vam povem, ko sem predlagala Sofijo, je nekdo rekel, ampak to je žensko ime. In se pritožil na tem, da si in v bistvu pravzaprav smo vprašali, zakaj pa ne bi mogla biti vojaška operacija ženskega imena. No. Majhna anekdota. To je prva resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov, nekdo no, je potem spraševal, a vi, to je bila prva resolucija v zvezi s tem, zato ne vem, na kakšno zmedo ste se. Uh, navedli, ko ste govorili o prvi in drugi resoluciji. Tu gre za prvo resolucijo in zahvaljujem se Združenemu kraljestvu, ki je tukaj imel glavno besedo in odlično koordiniral tudi delo z drugimi državami, eh, članicami, članicami eh, varnostnega sveta in tudi nečlanicami varnostnega sveta. In tu smo imeli zelo dobro koordinacijo EU v znotraj Združenih narodov in to je dobro delovalo. Drugič, ne, ne načrtujemo kopenske faze operacije. Kot veste, ima operacija različne faze, še vedno smo v prvi, pri prvem koraku druge faze in čaka nas še drugi korak druge faze in potem še tretji, ni pa načrta, da bi imeli kopensko operacijo v Libijo. To v našem operativnem načrtu za to operacijo ni predvideno. Tretjič, manj rešenih ljudi. Rešili smo s to operacijo, ki sploh ni namenjena reševanju ljudi, ampak eh, rešuje eh, ljudi med tem, ko se bori proti tihotapcem, smo rešili na tisoče ljudi, poleg tistih, ki so bili rešeni strani Frontexa z instrumentom, ki imamo, ga imamo za reševanje in iskanje. Um, manj ljudi smo rešili, oziroma ne vem čisto, če je to uh, res. Mislim, da smo v teh treh mesecih rešili celo več ljudi kot kdajkoli prej. Vendar pa je to na tej poti že odvračilni učinek bil dosežen in to je pač eden od učinkov, ki smo ga želeli doseči s to operacijo. Je to najbolj učinkovit način? Torej, najbolj učinkovit način bi bil, če bi rešili krizo. Um, če bi Libija lahko upravljala svoje meje in učinkovito tudi upravljala stokovi in tako naprej. V trenutni situaciji pa je to učinkovit instrument, ki ga imamo zato, da je za kriminalne združbe bolj zapleteno služiti denar s tem poslom. Uh, vemo, da bodo pač iskali alternativne poti in tudi tega se lotevamo, ampak nekje je treba začeti in kar vidim je to, da že sedaj je število uh, eh, priprti, ki smo jih izvedli, veliko in tudi količina informacij, ki smo jih zbrali v prvi fazi, je tudi omembe vredna. Torej gre za sistem zavračanja oziroma odvračanja, ki ga tukaj tudi uh, eh, spostavljamo, tako da bo življenje tih otapcev bolj zapleteno. Torej. Konec koncev gre potem za nek poslovni model, ki si ga lotevamo. Še vedno glede Libije. Res je, da se vsi strinjajo za sporazumom, potem pa je cel seznam. Uh, besedic, ampak težava je v tem, da je to zadnji trenutek, ko vsi ti akteri in vključene stranke lahko razumejo, da tisti ampak, ki ga izpostavijo, uravnoteži eh, ampak nekoga drugega in pa skupno sporazumevanje, ki smo ga dosegli. In da najboljši izhodišče, če imamo, oziroma najboljši položaj, če imamo nekaj izhodišča. Uh, in situacija bo ostala težka, predvsem kar se tiče varnosti. To bo zelo zapleteno, predvsem v Tripoliju. Ampak, to je pa moj ampak, dokler ljudje v Libiji ne bodo razumeli, ne, tisti, ki odločajo v Libiji, tisti, ki imajo politično odgovornost v Libiji, ne bojo začeli razumeti, da če ne bojo odpravili nekaj svojih ampak in našli nek skupni imenovalec, se tudi situacija ne bo izboljšala. Zdi se mi, da so Libici utrujeni zaradi tega, zaradi te vojne in da morajo najti pot iz te zagate. In mednarodna skupnost lahko tukaj prevzame le del nalog, sicer pa je glavna odgovornost pri tistih, ki odločajo v Libiji. Mi lahko tu nudimo podporo, lahko jih pri tem spremljamo, ampak odločitev mora biti libijska. In tu ne moremo nadomestiti akterjev v Libiji. Ulogo, ki jo vidim, pri, eh, se pravi vloga libijskih akterjev, ki, kot jo vidim v preteklih tednih, je zelo um, pozitivna, pa ne samo njihovih, ampak tudi regijskih akterjev, se pravi, pa naj bo to Egipt, Katar, Združene mirate ali še kdo drug. Potem pa še druge točke, o katerih ste mi spraševali, to so tudi dolgoročne načrti in marsikaj nameravamo narediti v Libiji. Iz varnostnih razlogov jih je trenutno malo manj, ampak posebej so povezane tudi um, določene akcije, ki jih še nameravamo nadaljevati. Um, in Evropska unija še naprej nadaljuje z določenimi zadevami, ki že potekajo, če tudi je težko. Potem zadnje dve točki, kaj lahko naredim za to, da bo mirovni uh, proces na Bližnjem shodu se nadaljeval in pa Belorusija. To ni bilo na dnevnem redu eh, sveta. V zvezi s mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu smo se, se osredotočamo na izvajanje um, odločitev spretih v New Yorku. Uh, in tu se predlagajo konkretni koraki za to, da bi se obrnila ta smer zelo negativnih eh, dogodkov eh, in da bi se predvsem tudi v vzhodnem Jeruzalemu um, stvari izboljšali. Zelo težko je tukaj napredovati zaradi um, varnostne situacije, ampak sporočilo tako predsednika Netanjaha kot moje je, da, da, da poslabšanje situacije ni razlog za to, da ne bi ukrepali, ampak je ravno bolj razlog za to, da se čimprej ukrepa. Kar se tiče Belorusije, se ta Eh, zahteva za omik sankcij še nadaljuje in počakali bomo tudi na končno oceno pristovnih organizacij. Odločitev je treba sprejeti do konca oktobra in do takrat jo bomo tudi sprejeli. Moram reči, da me je prejšnji te, prejšnjih tednih me je spodbudilo, da sem na eni strani videla izpustitev političnih eh, zapornikov in pa to, da so volitve potekale v mirnem okolju. To sicer ne pomeni, da je vse v redu, ampak počakali bomo na končne ocene OECD-ja in ODIR-ja in bomo tudi poslali konsistentne eh, sporočila. Eh, vzpodbude in pa priznanja pozitivnih korakov in pa tudi omejitev, ki jih vidimo pri uvajanju demokratičnega procesa v Belorusiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Še nekaj bi dodala osebno, na osebni ravni. Mislim, da je ravno pred enim letom bilo, ko smo se prvič srečali in uh, res sem pa zelo cenila to prvo leto našega sodelovanja. Mislim, da smo veliko naredili in veliko dela nas še čaka v naslednjih letih skupnega dela. Zelo pa cenim našo koordinacijo in sodelovanje. Mora biti se bolje koordiniramo, kot pa to počnejo države članice pri vojaških akcijah, ampak eh, mislim, da je bilo sodelovanje zelo plodno in zahvaljujem se vam za to. Thank you. Uh, Hvala lepa, strinjam se. Ampak, Frederika, veste, da se vedno lahko izboljšamo. Torej, zaradi, tudi glede določenih datumih, o katerih smo se pogovarjali, so še vedno možnosti izboljšave. Hvala za vaše poročilo. Sedaj pa